So, gentlemen, dear colleagues. Kolegice in kolegi, predlagam, da nadaljujemo. Čaka nas 13. točka na dnevnem redu, to je zadnja točka in sicer slišali bomo predstavitev študije o protekcionizmu in mednarodni diplomaciji. Imamo skupno sejo z odborom za mednarodno trgovino. Pozdravljam tudi Benta Langea predsednika odbora za mednarodno trgovino. Študijo sta zahtevala odbora junija lani. Ne bom omenjal, kako hitro se zadeve spreminjajo na tem področju. Naši strokovnjaki so morali večkrat posodobiti besedilo, zato da so vključili zadnje dogodke. Pozdravljam strokovnjakinjo, to je gospa Kamala Dawar. Ona je specialistka na področju mednarodnega in evropskega trgovinskega prava, javnih naročil, konkurence in potrošniškega prava. Ima doktorat iz Ženeve, prav tako pa je diplomirala v Amsterdamu. Šolala se je tudi v Londonu in v Univerzi West of England. Izvolite, 15 minut vam dam na voljo, potem pa bomo imeli razpravo. In hvala, da ste se oglasili pri nas. Hvala za povabilo, vesela sem, da sem lahko tukaj in veliko veselje mi je bilo tudi pripraviti to poročilo, kajti veliko je negotovosti in napetosti na tem področju. In dobro je bilo, da sem se skupaj predstavila nekoliko bolj sistematično. Osnovno sporočilo poročila je, da nas čaka veliko izziv. Izzivo v zvezi z soglasjem, ki velja od druge svetovne vojne. Številni smo odraščali v tem prepričanju. Prav tako so številni pozabili, zakaj je Evropska unija nastala. Pozabili so, zakaj se mir zagotavlja s pomočjo trgovine. To je ena tema. Druga tema je naslednja, da na trgovinsko politiko vpliva tudi zonanja politika. Pregled poročila. Imamo poglavje o Dohi in STO, potem vedenje ZDA, potem Združeno kraljestvo in Brexit. Naslednje poglavje zadeva EU in obvladovanje globalizacije, zadnje poglavje pa je obravnavalo Kitajsko in grožnjo Kitajske. Na koncu pa še sklepi. Na kratko bom predstavila poglavje, potem pa upam, da bomo lahko imeli živahno razpravo. Multilateralizem in trgovina. STO je verjetno najmočnejša mednarodna organizacija, ker ima obvezujoč sistem za reševanje sporov. Ampak v krogu iz Doha se je zgodilo naslednje. Države v razvoju in razvite države so se znašle v blokadi, zato ker države v razvoju menijo, da potrebujejo več na področju kmetijstva, naprimer od razvitih držav. In zaradi tega se je pač pojavila blokada, ki traja že od leta 2001. Leta 2001 smo bili na vrhuncu multilateralizma, takrat je bilo veliko dobre volje vsi so si prizadevali za multilateralizem zaradi terorizma in tako naprej. Zdaj pa se dogaja, da se dosega napredek na številnih področjih, ampak tukaj ne. Glasovanje temelji na soglasju in predstavljate si lahko, da se ne zgodi nič, če se morajo vsi strinjati o vsem. In številni se zdaj sprašujejo, čemu sploh služi STO. Zakonodajna veja STO je torej blokirana, izvršilna veja pa je zdaj v težavah, zato ker so besedila zastarela in obsojajo jih pravosodnega aktivizma. To zelo skrbi, naprimer, ZDA, ko govorimo o tem, da bi koga imenovali v prizivni organ, ZDA vedno vlagajo veto. Organ je v težavah, zato ker ni dovolj ljudi in če ni prizivnega organa, ki lahko obravnava pritožbe hitro, potem bodo stranke raje uporabljale obramne mehanizme na področju trgovine. Problem je torej ta, da ZDA spodkopavajo pravosodno vejo, zato ker vlagajo veto. Ne podpirajo več STO, torej zaradi tega druge članice iščejo druge forume, naprimer G20 ali G7. To pa še dodatno spodkopava STO. Nekoč je bila to močna mednarodna organizacija, zdaj pa se jo spodkopava. Države v razvoju so zaskrbljene zaradi mandata, ampak to ni tako nevarno, kot če bi se američani umaknili. Vloga ZDA. Oni so vodje mednarodnega sistema že zadnjih 50 let. To je precej nenormalna faza za nje, običajno so bolj izolacionistični, ampak po drugi svetovni vojni so potrebovali zaveznike, da so se vzpostavili proti Sovjetski zvezi. Po pacu Sovjetske zveze tega več ne potrebujejo, zdaj so hegemon, zdaj so vodilni na področju gospodarske in politične sile. In Donald Trump meni, da jim ni treba več podpirati mednarodne arhitekture in to zadnje ne predstavlja težav. Zato so umaknili podporo. Zdaj smo v fazi tako imenovane predhodne motnje. Oni, američani torej, želijo motiti vse multilateralna, vsa multilateralna prizadevanja. Sploh nimajo cilja, cilj je, da motijo njihov cilj je najprej Amerika, drugo jim ni pomembno. Zaradi tega, ker so se američani umaknili iz številnih mednarodnih forumov, se zdaj pojavljajo določeni dvostranski pogovori, pogovarjajo se z Mehiko, umaknili pa so se iz TTIP-ja in pojavlja se vakum na primer na področju Azije in Pacifika. Kitajci so zato okrepili svoje prizadevanja na tem področju in destabilizirajo celoten politični oder. So nov akter in to številne mote še više, posebej Japonce. Američani se torej umikajo in se posvečajo politiki najprej Amerika. To spodkopava multilateralizem ampak eh, to je morda njihova zunanja politika v tem trenutku, destabilizacija. Združeno kraljestvo in njihova vizija gre za še en primer nacionalizma. Lahko bi rekli, da je šlo za upor proti globalizaciji, številni ljudje so razočarjeni nad njo, nad njo ampak populisti so veliko dosegli z referendumom o brexitu, naprimer. Globalizacijo in EU so okrivili za določena področja v Združenem kraljestvu, kjer javna politika ni dosegla ustreznih rezultatov. Naprimer, stanovanska politika je problematična. To ni povezano z EU, ampak lahko bi rekli, da voditelji ne upravljajo svoje naloge. Referendum o brexitu je bil šok za vse, tudi za tiste, ki so bili za brexit kar nekaj rdečih linij bo zdaj opredelilo prihodnost Združenega kraljestva. Gre za migracije in suverenost. To vodi do opcij in tako imenovanih neopcij. Če želimo poskrbeti, da ne bo prostega pretoka delavcev, potem določene možnosti ne bodo odprte. EGS model ni na voljo, model EFTA s Schengenom ni na voljo, In vprašanje je, kaj Združeno kraljestvo sploh želi, lahko imajo carinsko unijo, ki velja samo za blago. In videli smo, naprimer, da v primeru Turčije to ne deluje. Naša gospodarstva so digitalna, gre za e-trgovino in to ni blago. Ne vem, ali bo to zanimivo za katero koli stran. In vedno več se govori o opciji STO in za Združeno kraljestvo to pomeni, da bi izumljali toplo vodo. Številni politiki so proti temu, zato ker bomo izpostavljeni tarifam od prvega dne, ko bomo zapustili EU. Ampak videti je, da bo to ena od tistih redkih opcij, ki nam bo na voljo, če se bomo držali svoje linije v zvezi z migracijami in v zvezi s tem, da ne sprejemamo sodb Evropskega sodišča. Ni vizije za prihodnost in ni načrta, da bi to vizijo dosegli. In vodstvo v Združenem kraljestvu trenutno res ni ustrezno. Vizija EU. EU ima problem, kajti EU potrebuje globalizacijo in globalne sporozume, večina trgovine se je odvija zunaj EU, potrebujejo torej mednarodno trgovino in mednarodne mostove. Ampak to razočaranje, ki velja v Združenem kraljestvu, se pojavlja tudi v EU. Zato bo Evropska unija morala rešiti problem teh dveh dinamik. Brexit pomeni izgubo na gospodarskem področju, ampak eh, to spremeni razmerje moči in tudi nova politika ZDA spreminja razmerje moči. Združeno kraljestvo zapušča EU in to bo morda omogočilo, da bodo politike v EU bolj centralizirane, glede na to, da ne bo več politikov iz Združenega kraljestva. Ampak EU bo še vedno izgubila prispevke v poročilu govorimo o tem, kaj se bo zgodilo z dinamiko glede glasovanja v skladu z vizijo EU, potem ko bo Združeno kraljestvo zapustilo EU. EU poskuša torej obvladati globalizacijo in pripraviti nove vizije o tem, kako bi lahko globalizacija pomagala ljudem, da bi ljudje spet sprejemali mednarodne trgovinske sporazume in dvostranske trgovinske sporazume. Vendar, Običajni ljudje so prepričani, da jim globalizacija ne pomaga. EU ima sklad za prilagoditev globalizaciji in tudi druge mehanizme, zato da bi pomagali poražencem globalizacije. Morda se ta sklad ne uporablja dovolj, nikoli ga še niso v celoti porabili in Združeno kraljestvo nikoli ni črpalo sredstev iz tega sklada. Evropska unija ima mehanizme za navadne državljane, ki jim lahko pomaga, ampak ljudje tega pač ne vedo. Ti mehanizmi se ne uporabljajo v celoti in to spodkopava sposobnost EU, da si pomaga izpogajati dobre sporozume, kako smo videli v primeru CETE, na primer. Naslednje poglavje je Kitajska. Kitajska je zanimiva zato, ker se je zelo preoblikovala v zadnjih nekaj desetletjih. Zdi se, da so zelo naklonjeni globalizaciji, podpirajo STO, obsojajo kršitve multilateralnega trgovskega sistema, ki temelji na pravilih, po drugi strani pa vemo, da Kitajci še vedno izvajo socializem s kitajskim obrazom in še vedno ne morejo prepričati preostalega sveta, da so tržno gospodarstvo. Kitajci naj bi grozili ZDA, ampak imajo tudi sami veliko težav na notranji ravni s pomočjo oziroma na področju etničnih konfliktov in revščino, naprimer. Imajo novo politiko, s katero želijo vlagati v svojih sosedah in krepiti zunanje politične odnose, ampak izjave IMF in Malezije, naprimer, kažejo, da so se preveč uložili v to, da se pojavljajo tveganja, ali je to vzdržno, pojavljajo se vprašanja v zvezi z človekovimi pravicami. Politika enega pasu in ene ceste je lahko nevarna, če bodo Kitajci menili, da jim ta pobuda ne koristi, ne glede na to, da morajo za to veliko žrtvovati, se bodo uprli in voditelji bodo morali to rešiti, če želijo ohraniti stabilnost na kitajskem. Ukrepi kitajske ogrožajo geopolitiko v tej regiji, pa tudi v svetu, zato ker zdaj stopajo ta vakum, ki ga zapušča ZDA. Politika 16 plus 1 je prav tako nekaj, kjer so aktivni. Aktivni so v Evropi, in ponujajo drugačne naložbe. Vprašanje je, ali te naložbe subvencionira kitajska vlada, ali upoštevajo okoljsko trajnost, kakor to počne EU in tako naprej. In to je grožnja za integracijo EU, naprimer. Če bi nekatere vzhodne članice EU menile, da je bolje sodelovati s Kitajci kot z EU, je to velik problem za EU in tukaj mora nekaj storiti. Posod po svetu se torej pojavljajo napetosti. In tri leta po euforiji o zaključku hladne vojne, ko so govorili o zmagi liberalne demokracije in koncu zgodovine, tako naprej, je zdaj jasno, da so zadeve drugačne. Vlade se ne znajo spopasti z zunanjimi in notranjimi pritiski, o tem lahko govorimo več v okviru kroga vprašanj in odgovorov, ampak jasno je, da pozabljamo zgodovino, pozabljamo, zakaj trgujemo in pozabljamo na to, kaj se zgodi, ko se pojavi protekcionizem in ko se pojavijo trgovske vojne. To je obenem tudi napaka vlad, zato ker vlade ne posredujejo sporočil o tem, kako trgovina pomaga, kako trgovina odpravlja revščino, kako se s tem krepi mir med narodi. In zdi se, da smo na te lekcije pozabili zaradi gospodarskega nacionalizma. Hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da pripravim to poročilo, zdaj pa me res zanimajo vaše vprašanje. Hvala. Uh, ah, hvala lepa.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 dve preprosti vprašanji imamo v zvezi s to predstavitvijo, ki ste jo tako prijazno danes podali obima odboroma. Zanima me, ali vi menite, da se zdaj soočamo s potrebo potem, da zapolnimo neko vrzel, ki je nastala? Me slišite? One. no problem. Ok. Lei poco fa. Ko ste govorili o Kitajski, ste rekli, da je Kitajska zgolj zapolnila vrzel, ki so jo za seboj pustile ZDA na svetovnem trgu. In to se zdi kot neke vrste povabilo Evropi, da odločno zauzame vodilno vlogo na področju trgovinske politike. Tako da se sprašujem, ali gre tu za bolj tehnično povabilo, da se zapolni ta vrzel. Se vam ne zdi, da če se bomo podali v to smer, bomo morali zagotoviti tudi določeno kakovost ko gre za mednarodno trgovinsko politiko. Vsi ti pomisleki, ki ste jih omenili v predstavitvi, držijo. Namreč mednarodna trgovina je postala zelo kompleksna, privedla je do precejšnjih neenakosti in obstaja tveganje, da še okrepimo te razlike, če ne bomo v tej tekmi za prevlado v mednarodni trgovinski politiki delovali bolj v smeri zagotavljanja kakovosti te trgovine. Slišali smo tudi mnenje novega vodje delegacije Evropske unije na Kitajskem. Omenil je tudi sporazum o naložbah, omenil je tudi naložbe, ki jih Kitajska zagotavlja v Afriki, da Kitajska v tem primeru ne ponuja zgolj pomoči v smislu naložb, temveč si prilašča na nek način tudi ozemlje in s tem ko pošilja v Afriko svoje delavce, ustvarja tudi dodatne migracijske težave. Zato me zanima, kako bi se lahko povezali z, Evrop z Kitajsko, da bi lažje reševali težave, s katerimi se soočamo. Kolegice in kolege, dve minuti. Toliko časa vam lahko dam na voljo, drugače ne bomo imeli dovolj časa za razpravo. Gospod Rubih je naslednji. Izvolite, hvala lepa za to študijo študija je zelo zanimiva. Za nas poslance je zanimivo tudi vprašanje, kako obravnavate vlogo parlamentarnih konferenc. Evropski parlament sodeluje z organizacijo parlamentov v Ženevi. Imeli smo konferenco istočasno kot ministri. 400 do 500 poslancev z vsega sveta se je takrat sestalo. Zanima me, ali menite, da bi nadaljni razvoj tega bil koristen z demokratično-političnega vidika. In drugo vprašanje je, kako bi Evropska unija lahko bolje podprla STO z finančnega vidika ali kadrovskega vidika. In kako je z delovnimi mesti v Evropi, kaj bi se zgodilo, če bi bili bolj protekcionistični. No, tega si ne želimo. Hermut, Helmut Šolc je naslednji. Hvala. Hvala za študijo. Študija je zanimiva, veliko vprašanj se mi pojavlja ob tem, ampak zanima me, ali morda ne abstrahirate preveč iz teh strategij. Politični akteri morajo potem ustrezno ukrepati in upoštevati tudi posledice tega mednarodnega in medsebojnega povezovanja. Vprašanje je naslednje. Ali ni Trumpov protekcionizem samo še ena oblika tega, da bi prevzeli politično oblast po načelu, da zmaga močnejši. Zato, da bi oslabili druge, da bi sami bili močnejši in spet postavljali potem standarde in bili vodilni. Mislim, da bi morali najti načine za to, da bi diplomacija lahko nekaj storila za to, za to, da bi se postavili proti tem interesom, da bi to tematizirali in da bi spet lahko produktivno delali drug z drugim in da bi lahko vplivali v obstoječih mednarodnih organizacijah. To bi lahko bili formi, kjer bi lahko sodelovali drug drugim na pregled način in iskali odgovore. Hvala, Arne Lid. Hvala za vašo študijo. Hvala za poglavje o kitajski. Pred kratkim je bil tukaj veleposlanik, prihodnji veleposlanik EU na kitajskem. Omenili ste 16 plus 1. Zanima me nekaj v zvezi z kibernetsko varnostjo. To je vprašanje tudi v svetu posla. Na varnostni konferenci v Münchnu smo izvedeli, da vele podatki niso vedno na dnevnem redu, ampak so pomembno vprašanje za Kitajce, kaj to pomeni za Afriko. Če govorim z strokovnjaki na področju notranje varnosti, potem se bojijo Kitajcev in tega, da bi oni ukradli podatke. To vpliva na mednarodne odnose še posebej na področju trgovine, imam pa vprašanje v zvezi z trgovino. Prihajam z vzhoda Nemčije in tam smo imeli veliko vprašanje v zvezi z sončnimi celicami. Zanima me, ali cilji trajnostnega razvoja imajo kakšno vlogo v vaši študiji. Zanima me, ali smo neodvisni na tem področju v primerjavi s Kitajci. Oni so vedno bolj vplivni tukaj, še posebej na področju vetrne energije. Zanima me, ali bi mi lahko to na mednarodni ravni še bolj spodbujali. Hvala. Uh, thank you very much. Um, just, just to say that. Hvala lepa. Veliko zadev niste omenili. Niste omenili protekcionizma EU na področju kmetijstva v državah v razvoju. In to vpliva tudi na krok iz Dohe. Niste omenili vloge ameriškega dolarja. To je rezervna valuta in oni imajo zato oblast nad bančnim sistemom dejali ste, da so ZDA glasovali proti TTIP. No, morda niso, ampak Evropski parlament je glasoval proti TTIP. Številni kolegice in kolegi so veliko časa namenili tej temi. Omenili ste nizko rast v EU. Problem EU pa je, da gre za območje, kjer je rast nizka, davki pa so visoki še posebej zunaj Nemčije. Niste omenili, naprimer, velikega trgovinskega presežka Nemčije. V zvezi s Kitajsko je naslednje. 375 milijard dolarjev več Kitajci izvažajo v ZDA kot obratno in tudi v EU izvažajo veliko več kot mi njim. Tega niste omenili. Je to vzdržno ali ne? Zanimivo vprašanje. O tem bi morali govoriti. Govoriti bi morali tudi o kraj intelektualne lasnine strani Kitajske. Kar zadeva vaše poglavje o Brexitu, dejali ste, da se ljudje selijo tudi v Italijo, prav tako kot v Združeno kraljestvo. Rekl bi, da je to v najboljšem primeru dodiplomski referat. Ne vem, zakaj smo vam za to plačevali. Jo, una... Hvala lepa, gospod predsednik. Ponovno se ne strinjam s predhodnim govornikom. Mislim, da ste nam danes, eh, gospa, predstavili celovit pogled na novo gospodarsko ureditev na svetovni ravni, tudi geopolitiko ste zelo dobro predstavili, saj tega ni moč predstaviti v čisto vseh vidikih. Dobro ste upravili svojo vlogo. Bi pa rada podala en premislek. Zanima me, glede na diagnozo, ki je bila predstavljena v zvezi s situacijo na mednarodni ravni. Kakšen bi bil optimalen pristop Evropske unije do tega vprašanja, da bi Evropska unija odigrala vodilno vlogo pri ponovnem postavljanju temeljev za novo mednarodno ureditev, pri čemer bi upoštevali seveda tudi pravila, ki so v veljavi in ki jih Kitajska in ZDA ne spoštujejo. Zanima me torej, kakšna bi bila optimalna strategija, ki bi Evropska unija vodila. Druga zadeva. Iz te študije je moč razbrati, da menite, da ni alternativne rešitve, če bodo ZDA zapustile Svetovno trgovinsko organizacijo. Dve vprašanji s tem v zvezi. Se vam zdi, da je to v sporočilo, ki bi ga morali posredovati ZDA, ki menijo, da je vse odvisno od njih, da so prepotentni, zlorabljajo svojo moč. Se vam ne zdi, da dejansko obstajajo alternativne rešitve, da bi lahko delali na alternativnih rešitvah za mednarodno svetovno ureditev? Kako bi lahko obravnavali ta vprašanja? Seveda so ZDA ključni del sestavljenke, ampak trenutno, po mojem mnenju, predstavljajo tudi predvsej velik problem zaradi Trumpove administracije in predvsem zaradi Trumpove osebnosti. Kako gledate na sodelovanje Evropske unije v projektu 16 plus 1, ki je povezan s Kitajsko? Uh,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 in počne zadeve po svoje. Trgovina na enakopravni ravni je zelo težka v takšnih pogojih. EU je tudi ideološki organ, vse je ideološko. To pomeni, da od partnerjev zahteva, da se prilagodijo našemu načinu razmišljanja, usiljuje enakost med spoloma, kar pomeni seveda privilegiziranje žensk, privilegiziranje ljudi z spolnimi problemi, kot so homoseksualci. To so načela, ki ne spadajo v trgovinske sporazume. Ljudi pa učujemo o tem, kako naj živijo. Komisija pripravlja absurdna priporočila, ki naj bi se imenovala prosta trgovina, ampak to temelji na ideologiji in vse silijo, da se nam prilagajajo. Kmetijstvo je največji primer te bovne politike. Mislim, da smo na nek način podobni Sovjetski zvezi, zato ker izsiljujemo druge države. Na stotine milijonov evrov potem potrebujejo te države, njihove vlade, potem so da to porabijo za svoje namene. Hvala. Uh, Hvala. Tudi nekateri znanstveniki so govorili o tem, da so Kitajci ideološki. Hvala. Gospod Schuster. Hvala. Mislim, da ne smemo biti takšni, da bi preveč poenostavljali, ko govorimo o svetu. Govoriti želimo tej študiji, nisem je uspel prebrati, ampak preletel sem jo vse eno. Protekcionizem, da ali ne, mislim, da to zastavljeno nekoliko prekratko. ZDA ste mm, omenili kot hegemon, ampak to je hegemon, ki se umika. To je problem. Tudi red po drugi svetovni vojni je nastal pod okriljem ameriške hegemonije, ampak to pomeni soglasje, ki je seveda ukvirjeno s silo. To pomeni, da države soglašajo s tem, ker imajo od tega prednost. Američani tega zdaj ne zmorejo več opravljati in zaradi tega se vedno bolj uporabljajo ta orodja prisile, Kitajci še zdaleč niso hegemon, ampak že imajo ambicije v tej smeri. Zadnji strankarski kongres je sklenil, da želijo biti močnejši na gospodarskem in političnem področju, imajo strategijo za to in seveda tukaj povezujejo elementa soglasja in prisile. Ljudje, delno celo sami želijo sodelovati pri tem, ker imajo tega prednost. Torej, mislim, da bi nas lahko čakala velika kriza na začetku, seveda Evropska unija pa bo morala storiti veliko več, kot počne zdaj. Poskušamo skleniti en trgovinski sporozum za drugim in menimo, da bomo s tem rešili probleme. Tako ne bo šlo, po mojem mnenju potrebujemo bolj celovit pristop na geopolitični ravni in tudi sami moramo izvajati geopolitične ukrepe, ne pa da vedno samo sledimo američanom. Hvala. Najlepša hvala. Še sam naj dodam par besed glede na zadnji razvoj dogodkov po srečanju med gospodom Junkerjem in Trumpom. Ali je to skladno z zadnjim odstavkom vaše študije, da potrebujemo več mednarodnega sodelovanja? Govorili ste o šibkostih, o neprostovoljnem položaju, v katerem se je znašla Evropska unija. Kako vi gledate na ta mali dogovor, ki ga je sklenil ta veliki mož? Sedem minut vam je ostalo, da odgovorite na vprašanja. Najlepša hvala. Prvo vprašanje glede kitajske nastale vrzeli, kar zadeva moč in oblast, kako lahko Evropa zagotovi trajnostno prihodnost, kakovostno prihodnost, ki ne bo oblikovana na račun drugih sektorjev. Ko gre za trajnostne vidike, ima Evropska unija svojo agendo, ampak tudi evropski državljani si želijo, da bi okoljski vidiki bili upoštevani v sporazumih, ki jih podpisujemo. Saj prisluhnemo civilni družbi, kolikor je tole mogoče, tudi pri TTIP-u smo to storili. Želimo pa si, da bi imeli na voljo predlog za spremljanje neposrednih tujih naložb, ker nas zanima, kaj se s tem dogaja. Predlog s tem v zvezi je bil podan. Sama nimam čudežne rešitve, nimam eh, neke zgodbe, ki bi jo prodala v smislu, kaj naj Evropska unija stori. Mislim pa, da je dobra zamisel, da imamo takšen sistem za spremljanje tujih neposrednih naložb, zlasti na področju državnih subvencij kibernetske varnosti, ko gre za neke vrste vohunski vidik trgovine. Kar nekaj koristnih predlogov je bilo podanih, ali je moč to zdaj uskladiti na tak način, da bo vse ustvarjena koherentna slika, da bodo državljani vedeli, to Evropska unija želi, v to smer želi iti. Zunanja in notranja dinamika Evropske unije sta si precej protislovni, težko razumljivi. Mi imamo na voljo kar nekaj dobrih evropskih projektov. Po drugi svetovni vojni smo spoznali, da se morajo države članice nehati boriti druga proti drugi. Države so močnejše, ko se povežejo, tako tudi lažje ugodijo željam državljanov, tudi ko gre za reševanje globalnih izzivov, kot so podnebne spremembe. Na voljo imamo pariški sporazum, brez ZDA sporazum propade, potrebujemo integracijo, če želimo zagotoviti dobro odločno sprejemanje odločitev doma. Druga vprašanje glede iste tematike. Parlamentarna konferenca, ali je to koristen mehanizem? Evropska unija bi po mojem mnenju morala trdno stati za tem, kar verjame in kar je zgradila. Če bomo zdaj začeli vnašati drastične spremembe, bomo s tem prispevali k nestabilnosti. Nimamo pa nekega velikega načrta. Če se nekaj lahko naučimo iz Brexita, je, da ni šlo za načrtno delovanje, da je šlo za reakcijo, mi pa se sedaj soočamo s posledicami te reakcije. Nimamo pojma, v katero smer bodo šli Britanci, ko gre za zaupanje do podjetij, ko gre za zaupanje potrošnikov preden ljudem rečeš, da se boš oddaljil od določenega modela, je treba stvari vnaprej premisliti in pripraviti načrt. Ali je ta študija abstraktna? Sama sem odvetnica na, podlo, na področju trgovine. Ko so bile prvič pripravljene te študije, niso bile dovolj zunanje politične. Sicer razumem vaše pomisleke, da se v študiji nismo spuščali v status netržnega gospodarstva, proksi cen in podobno nismo se dotikali drugih ukrepov, ki so povezani tudi s kitajsko valuto. Sama sem dobila jasno nalogo, da moram v tej študiji govoriti o diplomaciji, trgovini, protekcionizmu in v tem kontekstu je pač treba kakšno stvar tudi spustiti. Evropska strategija, vsaka država je ločen političen organ. Velika težava danes pa je, da oblikovanje politike danes ne upošteva dovolj znanstvenih dognanj za to, da podpre svoje teze. Uh, Sicer slišimo pomembne politične izjave, ampak državljani ugotavljajo, kdaj standard drastično upade in potem pride do disonance med temi visokoletečimi izjavami o suverenosti in nadzoru meja in realnostjo. Ampak dejstvo je, da se stvari vedno ne stečejo tako, kot bi se morale. Ena od stvari, na katero so mnogi pozabili, po mojem mnenju, je, da je po Dohi, po Urugvaju bilo sprejeto načelo, da nekje malce daš, kje malce izgubiš, šlo je za sistem, da je dam. Tudi pri intelektualnih lastninah, naprimer Trump pa želi zgolj imati. Če bi se zdaj osredotočili zgolj na posamezne sektorje in trgovinsko dinamiko, bi lahko rekli, ne vem, Evropska unija izgublja tu, da je tam, ampak nimamo celovite slike v zvezi s pogajanji v okviru urugvajskega kroga. Takrat smo nekaj dali, kaj izgubili, na koncu oblikovali soglasje. In ljudje so pozabili na to pogajanje, niso vezana zgolj na en sektor, temveč na cel niz sektorjev. 16 plus 1, Kitajska, kibernetska varnost in Afrika. Situacija se spreminja tudi, ko gre za kitajske naložbe v tujini. Tudi v Afganistanu že pravijo, da ne želijo kitajskih naložb. Tudi v Afriki se vzračje spreminja, ljudje vedo, da gre za netrajnostne naložbe, vedo, da ima Kitajska precej daljši časovni okvir v glavi, 150-100 let nekje. Na zahodu pa razmišljamo bolj v smislu političnih ciklusov, 5-10 let, tako da imamo drugačno dojemanje same politike. Pomembno je, da zagotovimo standarde. Nekateri kritiki bodo sicer rekli, da Evropska unija usiljuje svoje ideološke standarde svetu, ampak to so tisti isti standardi, ki varujejo države pred tem, da bi se pri njih dogajale netrajnostne naložbe, slabšanje stanja v okolju, zmanjševanje socialnega standarda. Določene stvari pri nas pričakujemo, da ustrezajo nekaterim standardom in nihče ne sme delovati pod temi standardi, ne Kitajci, ne Američani. Zdi se mi, da številne države že drugače dojemajo naložbe strani Kitajske pri njih doma. Ali je to dovolj, da se situacija spremeni, ne vem. Je še prezgodaj o tem presojati. Mednarodna arhitektura po drugi svetovni vojni je temeljila na pravilih. Svetovna trgovinska organizacija je bila postavljena v središče, sistem je bil bolj stabilen, zdaj pa smo se oddaljili od teh diplomatskih pogajanj, diskurza, ki so temeljili na moči in se približali temu, kar zahtevajo državljani. Zahtevajo stabilnost, dobro poslovno okolje, dobro poslovno delovanje. Brez ZDA seveda nastane vrzel pri vseh teh sporazumih večjih regionalnih sporazumih, celovitih partnerstvih, kot je TTIP. Brez ZDA se že sam volumen precej zdesetka. Vseeno pa obstaja cel kup razlogov, zakaj je pregleden, odgovoren sistem, ki temelji na pravilih in ki vsebuje tudi mehanizem za reševanje sporov pravi, ne pa da vse skupaj temelji zgolj na ad hoc političnih rešitvah. Trump je zagotovo najbolj nepredvidljiv element v celotni sliki. Ne vemo, kako bo deloval. Ima prijatelje, ima sovražnike, ti se precej spreminjajo. On predvsem želi spodkopavati stabilno arhitekturo, trenutno uveljavljen red ker je to v največjem interesu Amerike. Čas bo sicer pokazal, kaj se bo s tem zgodilo, ampak kar nekaj dokazov je že, ki kažejo, da na dolgi rok to ne bo delovalo. Evropska unija seveda mora trgovati skladno s svojimi pravili. V okviru Dohe bi bili veliko manj uspešni, če bi imeli isto agendo. Evropska unija je pač uveljavljala interese svojih državljanov. Lahko to vključuje tudi spolni vidik, problematiko LGBT. Mi smo uveljavljali interese naših državljanov, na mizo postavili tudi nova vprašanja, zato bi Evropsko unijo vendarle morali pohvaliti, ker skuša zagotoviti neko vizijo trajnostnega razvoja. Ne trdim, da je Evropska unija popolna, prihajam iz države, ki je predvsej uh, oklevajoča, kar zadeva Evropsko unijo, ampak mislim, da Evropska unija ne gazi po ljudeh. Vsi menijo, da je težava v kmetijstvu, ampak lobisti v Evropski uniji so problematični, lobisti v državah članicah. Ne morete vsega pripisati zgolj enemu mnenju na enem kraju. Gre za družbeni odziv. Družbeni odziv pa je, da vlada precejšnje razočaranje zaradi globalizacije. Evropska unija se mora zdaj lotiti vprašanja, kako dobiček iz trgovine ustrezno porazdeliti, da neenakost ne bo rasla. Jasno moramo tudi povedati, kaj želimo, kaj želijo državljani. Državljani želijo tudi delovnopravne vidike da se ti vključijo v sporazume politiki, naj zaščitijo kakovost življenja evropskih državljanov. Velikih rešitev ni, vemo pa na podlagi zgodovine, da protekcionizem in tarife ne delujejo na dolgi rok. Vemo, da je združevanje suverenosti pomembno v globalni dobi, ko je okolje globalno vprašanje, ko so migracije globalno vprašanje. Ne smemo pozabiti, da je združevanje suverenosti tisto, ki krepi nacionalne države v nekaterih primerjih. Perfektno, najlepša hvala. Hvala lepa vsem, ki ste sodelovali pri pripravi te študije in pri tem sestanku. Bob Dylan je v svoji znani pesmi rekel, da se časi spreminjajo, zdi se mi, da to velja tudi danes. Zadnje verzi te pesmi pa pravijo, senatori, kongresniki, zbudite se, ne stojte na hodnikih ukrepajte. Tudi to še vedno drži. Najlepša hvala, hvala lepa za sopredsedovanje pri tem sestanku. Lep večer.